toplotne črpalke in podobne tehnologije, na katere bi se morali osredotočiti. To je namreč prihodnost v okviru ponovne industrializacije. Hvala lepa. Najlepša hvala. Skupna razprava je tako končana. O poročilih bomo glasovali jutri. Zdaj pa se